MSP-je, obenem pa bomo tudi omogočili um, večjo izbiro in pa boljše um, pogodbe in možnosti za evropske potrošnike. Hvala. Reding. Najlepša hvala, gospa Reding. Razprava je s tem končana. Glasovanje bo potekalo jutri opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo kolegice Hirš o evropskem sodelovanju, poklicnem izobraževanju in usposabljanju, podporo strategiji Evropska unija 2020. Ima gospa Olic še kaj postopkovnega? No, pravzaprav bo glasovanje potekalo v sredo, sem vas želela popraviti. Mihko. Se upravičujem in se popravljam, pravi predsedujoči glasovanje bo v sredo, to je tudi tukaj tako napisano, ampak nekako se mi je zdelo, da je jutri že sreda. Kolegica Hirš, imate besedo za štiri minute. Najlepša hvala. Uh, gospod predsedujoči, gospa komisarka, jutri bomo glasovali O vlogi poklicnega izobraževanja in usposabljanja v podporo strategiji Evropske unije 2020 in potem tukaj je potrebno opozoriti na naše izhodišče. Imamo brezposobnost mladih, ki znaša 21 odstotkov in to je skoraj dvakrat več kot običajna brezposobnost. Imamo 14 e, odstotni delež osipnikov, še vedno imamo zelo majhno udeležbo. Eh, žensk na trgu delovne sile, veliko ljudi, ki eh, so priseljenci, tudi ni zaposlenih in cilj naše strategije je, da izkoristimo vse te ljudi in jih eh, vključimo na trg dela, tako da se bo tudi Evropa na ta način soočila z globalizacijo. Tudi naša naloga je torej, da zagotovimo, da je tudi poklicno izobraževanje kakovostno. Razprava se je začela v eh, Köbenhavskem procesu, sledilo je sporočilo iz Bruge in sedaj moramo videti, kako lahko to področje vključimo tudi v strategijo 2020. In ključno področje tukaj je to, da mladi ne samo v zasebnem življenju, ampak tudi v poklicnem izobraževanju in usposabljanju imajo možnost opraviti del izobraževanja v drugih državah. To je ključno, kaj ti če je nekdo eh, naredil prvi korak eh, in odšel v drugo eh, državo, bo pripravljen eh, iskati delo po celotni Evropi, po celotnem evropskem trgu dela in zato je to zelo pomembno. Potem je tu tudi vprašanje nadaljnega usposabljanja. Zaradi demografičnih sprememb moramo ljudje delati vedno dlje, no moramo ali pa lahko delamo da tu se lahko vsakdo sam odloči, ampak večina ljudi dela dlje in eh, želi tudi v višji starosti opravljati kvalificirano delo. To pomeni, da se morajo ljudje eh, naprej usposabljati in zaenkrat je delež ljudi, ki so pripravljeni na nadaljno usposabljanje in eh, torej preusmeritev zelo majhen. Eh, potrebno je torej eh, povečati pripravljenost za nadaljne usposabljanje in za stalno vdesovanje vse življenjskem učenju. To seveda predvideva tudi, da potrebujemo prožno ponudbo, eh, poleg poklicnega in družinskega življenja moramo imeti možnost seveda še za usposabljanje in zato tukaj potrebujemo kar največjo mero prožnosti. Eh, na področju univerz smo vedno uh, imeli veliko pozornosti, veliko pozornosti je namenjene bolonskemu procesu in nekaj podobnega je pred nami tudi na področju poklicnega usposabljanja. Uh, Marsikdo tega niti še ni opazil, ampak. Uh, Prav področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja je izredno pomembno, zato na to področje ne smemo pozabiti. Uh, Še enkrat bi se rada zahvalila za zelo angažirano sodelovanje kolegov in kolegic iz drugih poslanskih skupin. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Hirš. Kar takoj prehajamo na postopek Catch the Eye. Kolega Papadopoulos dobi besedo. Ne. Os Kiodis iz Sigitrija, heretizo Dinehtes Hirš. Hvala lepa. Samo tudi sopročevalka za mojo skupino. Pozdravljam, Pročilo Hirš, ki podarja, kako zelo pomembno je ukrepati. Obenem pa je treba poštevati tudi konkurenco na področju izobraževanja. Treba misliti na mlade, na ženske, na invalidne osebe in na težave, s katerimi se ti soočajo v trenutnem okviru kako doseči cilje za leto 2020. Treba je ukrepiti sodelovanje na ravni Evropske unije, treba je uveljaviti politike, s katerimi bi zmanjšali osip v šolah in izboljšali potrebe v izobraževanju. Treba je izboljšati eh, povezavo med eh, izobraževalnimi potrebami in pa potrebami podjetij, evropski sistem za poklicno izobraževanje in usposabljanje mora biti še bolj pregleden. Predsednik prekinja, sedaj naslednja pa je gospa Tikal. Astăzi, la nivel european... Naložbe v izobraževanje bodo zagotovile boljšo prihodnost za Evropo. Stopna brezposobnosti je med mladimi že dosegla 20 odstotkov. Prav tako je osip na evropski ravni 16 odstoten. Na portugalsko, na primer, pa celo 40 odstoten. Nujno treba izboljšati izobraževanje, če se želimo tudi boriti proti brezposobnosti. Treba tudi izboljšati povezavo med izobraževanjem in pa podjetji. Podjetja morajo bolje poskrbeti tudi za vse življenjsko izobraževanje. Eh, poklicno izobraževanje mora biti tudi cenovno dostopno, mora biti dostopno vsakomor, ne glede na to, kakšen je status te osebe oziroma kakšna je preteklost posamezne osebe. Obene moramo tudi povečati mobilnost delovne sile. Ne samo takrat, ko ljudje želijo delovno mesto, ampak tudi takrat, ko želijo izobraževanje. Prav tako treba izboljšati priznavanje poklicnih kvalifikacij po celotni Evropski uniji. Hvala. Še kolegica Dančila, da bi besedo za zaključek postopka KSDI. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eden izmed največjih izzivov v Evropi je trenutno visoka brezposobnost med mladimi. Na ravni EU se veliko govori o tem, da bi morali zmanjšati osip na manj kot 10 odstotkov. Prav tako moramo sektor izbraževanja bolj približati dejanskim potrebam na trgu dela. Vse življenjsko izbraževanje in sposabljanje je vedno bolj pomembno. Prav tako treba tudi spremeniti miselnost glede izobraževanja in usposabljanja. Pa to ne velja samo za posameznike, ampak tudi za institucije in pa vlade. Zato moramo odpraviti številne ovire, če želimo, da bodo sedaj tisti, ki se izbražujejo, pridobili ustrezne veščine in spretnosti za to, da bodo skupaj poskrbeli za boljšo prihodnost Evropske unije. Hvala. Najlepša hvala. Kolegica Turunen je zaprosila za besedo v zadnjem trenutku in da bi pokazali, kako privlačna so nosna zasedanja, bomo dali besedo še njej. Najlepša hvala. Hvala poročevalki za odlično poročilo in eh, večkrat je že bilo rečeno, da moramo misliti na to, da v Evropi vlada kriza med mladimi, da beležimo rekordno visoko brezposobnost med mladimi in da mladi zapuščajo Evropo, da bi našli delo. To je resna grožna eh, socialni koheziji in gospodarstvu v Evropi. Eh, V poročilu je govora predvsem o izobraževanju in usposabljanju in o tem, da mora Evropa biti konkurenčna. Potrebujemo delovno silo, ki jo bomo lahko uporabljali in zato moramo zagotoviti novi generaciji možnosti za usposabljanje, izobraževanje in za delo. To je bistveno. Evropska unija ima veliko pristojnosti na tem področju in nedvomno je naš skupni cilj, da zagotovimo višjo kakovostno raven izobraževanja da dosežemo tesnejšo povezavo med izobraževanjem in delovnim življenjem. E, Nemčija in druge države lahko tukaj izkaže veliko dobrih vzorov, z katerih se lahko vsi učimo. Najlepša hvala. Postopek EGA je s tem zaključen, sedaj pa še podpredsednica gospa Reding. Uh, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa tudi poročevalki Hirš za zelo konstruktiven pristop da vam povem, z velikim zanimanjem sem vas poslušala, kajti to je bil v bistvu moj dosje pred 12 leti. Takrat sem začela obravnavati mobilnost pri usposabljanju. Takrat v bistvu tega še ni bilo na vidiku. Zato mi je res zelo všeč, da sedaj parlament se osredotoča na ta pomemben um, vidik v strategiji EU 2020. Prav tako naj še omenim to, da zelo pozdravljamo to poročilo, ki krepi sporočilo komisije iz junija 2010. To poročilo je tudi prispevalo k nedavni um, reviziji kopenhaškega procesa. Sporočilo iz Bruža je sedaj postala evropska agenda za leti 2011 do leta 2020 v Evropski uniji. Sedaj so številni predlogi parlamenta v skladu z priporočili iz um, sporočila iz Bruža. Tukaj se strinjamo z vami, treba je eh, posodobiti poklicno izobraževanje in usposabljanje po Evropi, tako da bo um, to področje bolj um, privlačno, tako da bomo tudi izboljšali um, učitelje, da bomo izboljšali infrastrukturo in pa metode izobraževanja ter tudi objekte. Prav tako pa je treba tudi zagotoviti mobilnost. Um, mladi morajo imeti zadosti volje. Um, da bodo dejansko odšli v druge države članice, enako velja tudi za nekoliko starejše ljudi. Tako bodo vsi lahko pridobili izkušnje, ki so zelo pomembne, če želimo dejansko um, učinkovito evropsko um, čezmejno zbrževanje sposabljanje. Prav tako komisija želi tudi enakost med spoloma, enako tudi želimo zagotoviti enake možnosti za vse um, različne skupine, tudi preko uh, programa Leonardo da Vinci, naprimer. Komisija je zelo vesela kakršnekoli pomoči Evropskega parlamenta na tem področju. Hvala. Najlepša hvala, gospa Redingova. Razprava je s tem zaključena. To glasovanje pa bo res potekalo jutri opovdne. Naslednje zasedanje se začne jutri ob 9. Od 9. do 13. potem pa od 15. do 20.